to bo izpolnilo pričakovanja iz vašega poročila. Hvala. Najlepše hvala, gospod komisar. In s tem smo zaključili to razpravo. Hvala, gospod Ferreira, za vaše poročilo. Glasovali bomo jutri opolne in sedaj je tukaj končna točka dnevnega reda. Gospa Teokarus je napisala poročilo o zmaševanju revščine in ustvarjanju novih delovnih mest v državah v razvoju. Sprva dajem besedo gospe poročevalki za štiri minute. Gospod Teokarus, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. mnoge deli sveta, kjer ni dovolj demokracije in je preveliko eh, revščine, v veliki meri vplivajo na svetovni sistem. Z eh, političnimi skupinami sem eh, poskušala se povezati, kako bi se lahko borili proti revščini in predvsem ustvarili nova delovna mesta. Prav gotovo uh, je ogromno revnih na svetu. In istočasno pa eh, te države v razvoju ne zaupajo evropejcem in dvomijo v naše dobre namene. Razvoj tretjega sveta pa bo prednost tudi za Evropsko unijo, če do njega pride. In to na vseh ravneh. Ustvarjanje novih delovnih mest je nekaj, kar eh, lahko zmanjša nezakonito priseljevanje in ustvari večjo stabilnost v revnih državah. Predpogoj za razvoj pa je seveda izboljšanje demokracije ali ponovna vzpostavitev demokratičnih inštitucij, vzpostavitev demokratičnih vrednot in spoštovanje človekovih pravic z vključevanjem civilne družbe. Torej, tudi na te dejavnike smo posebej opozorili, tako kot na pomen izobraževanja in eh, svobodno izbiro pri, iz, eh, pri eh, delovnih mestih v teh državah. Obstajajo pa seveda oteževalne okoliščine, ki eh, revščino ohranjajo. Ugotovili smo, katere ukrepe je treba zastopati, da bi vse te ovire, ki onemogočajo eh, boj proti revščini odpravili. Upoštevali smo eh, napore mednarodni skupnosti in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 vse pobude, ki že obstajajo na tem področju. 97 amadmajev je bilo eh, podanih in dosegli smo kompromis skoraj pri vseh. Eh, obstajajo pa seveda še vedno amadmaji, lahko bi rekla, ideološke narave, kjer se še nismo v celoti zedinili in tudi še nekaj malo formalnih problemov. Vendar pa se mi zdi, da vse skupaj ni bistvenega pomena. Če se zares želimo eh, boriti proti revščini, potem je pot, po kateri moramo iti prava. In je tukaj začrtana. Najlepše hvala. V postopku KGI pritegnite pozornost, dajem kot prvi besedo gospe Pacesko. Izvolite. Domnule predsednik, domnule komisar, v kondicijah aktualnej krize ekonomike, kar je duče in priči la kreštera pre... Eh, spoštovani predsedujoči, gospod eh, komisar, glede na obstoječo gospodarsko krizo, eh, ko se večajo cene um, osnovnih sredstev, sredstev za preživetje in energentov, uh, postaja revščina vedno hujša, ne le v državah v razvoju, ampak tudi v Evropski uniji. Evropska unija in tudi sicer eh, se ne bori dovolj proti revščini, treba je spremeniti sistem financiranja in uh, preprečiti davčne utaje. Uh, upam, da ko bomo govorili o tisočletni ciljih na različnih vrhovih, ki se sedaj pripravljajo, bomo istočasno okrepili boj proti revščini. Kot eh, država članica Evropske unije je eh, Romunija aprila podprla eh, Moldavijo z eh, 100 milijoni evrov. Kolega Jaka Nikolaševič. Ampak moram reči, da ste govorili že prej in dajem vam besedo še enkrat, ker le kaže, kako radodaren sem danes večer. Gospod Ferreira, potem za njim. Bedanke ich mich also ordentlich beim äh, Präsidenten. Najlepša hvala. Hvala predsedujočemu, ker ste tako velikodušni. Bom zelo hitro potrdil to, kar smo že slišali. Ko govorimo o kmetijstvu, ko govorimo o tem, kakšno vlogo ima pri zmanjšanju revščine in pri samooskrbi prebivalstva, je to bistveno. Potrebujemo pravzaprav eh, vzdržno samooskrbno kmetijstvo, kar pa pomeni, da potrebujemo eh, primerne cene na področju globalnih eh, kmetijskih trgov. Ustrezne cene so pravzaprav bistven gospodarski predpogoj, če naj bi imeli dobro delujoče kmetijstvo tudi v državah v razvoju. Drugič, pomembno je tudi to, da vzpostavimo stabilen političen okvir in zato mislim, da moramo sprejeti ustrezne ukrepe. To je dobra priložnost, da se borimo proti revščini, da ustvarimo nova delovna mesta. Ko govorimo o izvoznih subvencijah, lahko povem, da smo tukaj zagrešili veliko napako kot Evropska unija in to sedaj moramo popraviti. Izvozne subvencije skupne eh, kmetijske politike so nekaj, kar moramo odpraviti. To je napačna pot. Hvala lepa, gospod Mikolašek, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, spoštovani eh, komisar, kolegice in kolege. Investicije v zdravstveni sistem in tudi druge demokratične inštitucije so pravzaprav investicije v splošni razvoj prebivalcev v teh državah na vseh ravneh. In mislim, da je žalostno, da proračune držav v razvoju pa tudi. Um, razvojna pomoč iz Evropske unije ne upošteva uh, tega dejstva in ne uh, namenja vsaj 20 odstotkov vse evropske pomoči eh, za zdravstvo in izobraževanje. Jaz mislim, da uh, je sta te dve področji osnova za vsakršno razvojno politiko in uh, pri tem uh, ne smemo uh, onemogoča te investicije na tem področju. Komisija torej mora več investirati v osnovno izobraževanje in zdravstvo, kajti to je najbolj eh, izpostavljeno. Najlepše hvala in sedaj gospod Ferreira kot zadnji. Ja, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju eh, zahteva eh, seveda poseben sistem sodelovanja na področju dodelevanja pomoči, ki mora biti podprt z solidarnostjo in ki mora pripeljati do samostojnosti teh držav. Če naj bi dosegli eh, tisočletne razvojne cilje, se bo situacija le še poslabšala. Torej potrebujemo um, izobraževanje, zdravstvo in um, učinkovito kmetijstvo v vseh teh državah. Uh, moramo eh, podpreti eh, lokalne eh, skupnosti in kmetijstvo, kar pa seveda v teh državah ne bo šlo brez zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic. Nažalost imajo te države še ogromno zunanjega dolga in te je treba odpustiti. Komisar. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu komisarju. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Še enkrat eh, hvala v imenu kolegice Georgijeve. Zahvaljujem se poročevalki za tako dobro uravnoteženo in izčrpno poročilo o temi, ki je zelo aktualna. Gre za vprašanje, ki se eh, dan, ravno sedaj eh, obravnava v Združenih narodih in sami ustrezno omenjate potrebo po večjem mednarodnem sodelovanju na področju ustvarjanja novih delovnih mest v državah v razvoju. To je prav gotovo prednostna nujna naloga eh, glede na obstoječo gospodarsko in finančno krizo, glede na rast cen energentov in osnovne osnovnih sredstev, pa tudi hrane. Še posebej sem eh, zaskrbljen zaradi špekulacij, ogromnih špekulacij na področju surovin. O tem sem se danes z kolegom pogovarjal v Bruslju do povdne in eh, skupaj eh, smo razmišljali o dodatnem urejanju derivativov oziroma izvedenih finančnih inštrumentov, pa tudi zmanjševanje eh, možnosti špekuliranja na področju eh, surovin, kar je vedno v škodo tistih držav, ki so v razvoju in ki imajo zelo omejene možnosti na področju financ. Obstajajo različni ukrepi za zmanjševanje eh, revščine In uh, aprila lansko leto smo sprejeli določene okrepe za to, da se začnemo soočati z križom. Svet je eh, podprl to z različnimi ukrepi za ustvarjanje novih delovnih mest in za um, okrepitev socialnega položaja tistih, ki so najbolj ogroženi. Vendar pri tem moramo biti bolj dolgoročni in ne le braniti se. Sami ste ustrezno to dolgoročnost um, izpostavili, ko gre ravno za države v razvoju. Omenili ste uh, tu, tudi um, uh, svet, ki je zasedal uh, pred kratkim je v svojih zaključkih to posebej izpostavil in eh, to predstavlja eno glavnih um, osnov za razvoj. Ne moremo torej se boriti proti revščini, ne da bi upoštevali to dvojnost. Gospa um, poročevalka, seveda je treba najbolj ogrožene ščititi v prvi vrsti. Pri tem pa eh, seveda to vse skupaj ne sme ostati mrtva črka na papirju. Eh, treba je na eh, prožen način omogočiti donatorjem, da pomagajo najbolj ogroženim skupinam tudi pri zagotavljanju hrane in zagotoviti za to potrebna sredstva ne smemo pozabiti na uh, kapacitete kmetijske proizvodnje, tako da se regionalno te eh, države ohranijo in da ohranijo svojo samostojnost. Vendar to je regionalna politika. Sami ste ustrezno, gospa poročevalka, izpostavili potrebo po spoštovanju uh, Eh, agende Združenih narodov o eh, splošnem eh, paktu in strinjam se, da moramo pripraviti poročilo za socialno zaščito. V to smer smo že začeli delati in v poročilu o razvoju iz leta 2010, iz letošnjega leta, se bomo posebej osredotočili na manj razvita področja. Um, in socialno gospodarstvo lahko dejansko prinese inovativne pristope in rešitve. Najlepše hvala, da ste nas spet opozorili na pomen uh, Eh, enakih eh, možnosti pri zmanjševanju revščin. Tudi mi smo na isti valovni dolžini in 14. junija je eh, svet sprejel smernice za omogočanje enakih možnosti. O tem smo pa seveda govorili tudi o poročilu oziroma sporočilu o tisočletnih razvojnih ciljih. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. Eh, hvala lepa, gospa eh, Teokorus, kolegice in kolegi. Hvala tudi tolmačem. S tem prekinjam zasedanje, ki ga bomo.